Allora, buongiorno a tutti. Dobar dan sam. Ej, che possiamo... Mislim, da lahko začnemo. Tudi zato, ker bomo obravnavali dve poročili in rada bi imela dovolj časa, za razpravo, preden eh, preidemo na glasovanje. Če tudi v dvorani še ni prav veliko kolegov, bi vseeno predlagala, da kar pričnemo, mogoče lahko počakamo še dve minuti, potem ob devetih in deset minut pa bom prosila kolega Kalfina, da naredi uvod v svoje poročilo. Za to razpravo imamo na voljo 30 minut. In eh, za naslednjo razpravo? Koliko časa imamo za to razpravo? Gürk. potem bo torej potekala razprava o poročilu Girk in prosim kolega Kalfina, da prične s predstavitvijo svojega poročila o zaščiti kritične informacijske infrastrukture, o dosežkih in naslednjih korakih, globalni kibernetski varnosti. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. To je poročilo na lastno pobudo, ki je povezano z sporočilom Evropske komisije, ki ga je komisija objavila marca 2011. Upošteva akcijski načrt za zaščito kritične infra informacijske infrastrukture. veliko nedavnih razvojev, dogodkov nam daje priložnost za to, da razpravljamo o vprašanju kibernetske varnosti in o zaščiti informacijske infrastrukture. Gre za dogodke v zvezi z akcijskim načrtom za kritično informacijsko infrastrukturo. Tudi komisija pripravlja strategijo za računalništvo v oblaku in pa za razvoj uporabe interneta v oblaku, kar spet postavlja pod vprašaj varnost in pa odpornost informacijskega sistema. Imeli smo tudi razpravo o zasebnosti podatkov. V našem odboru smo razpravljali in glasovali o emisiji nedavno. In vse to je povezano z novimi tehnologijami in pa uporabo interneta. Poročilo govori o tem, da moramo pri razvoju interneta zagotoviti odporno omrežje, eh, pravilno moramo izvajati zakonodajo o internetu in se zanašati na tehnologije tako da se bomo lahko odzivali na pomisleke naših državljanov. Poročilo ima tri glavne dele, tri skupine predlogov. Če dovolite, bi jih na hitro priletel. priletel. Najprej vprašanje zaščite kritične infrastrukture na nacionalni in pa na evropski ravni. Poročilo predlaga, da bi pregledali trenutno zakonodajo v zvezi z zaščito kritične informacijske infrastrukture. Že imamo mm, zakonodajo na tem področju, ampak ta ima samo omejen obseg, samo prometni sektor in pa energija se smatra za kritično infrastrukturo. To je zelo osko in zelo oddaljeno od uh, mednarodnih standardov tudi ZDA drugače razumejo kritično infrastrukturo. Ideja je ta, da bi povečali obseg te direktive o, kritični, o zaščiti kritične infrastrukture, da vse skupaj razširimo tudi na tehnologije IKT. To nam daje priložnost za to, da uporabimo mehanizme, eh, ki so že vzpostavljeni, na ta način bomo lahko vse skupaj poenostavili in pa ustvarili odporna internetna omrežja in infrastrukturo. Eh, drugič, to ne more potekati brez sodelovanja med zasebnim in pa javnim sektorjem. Tehnologija je gonilo interneta in eh, vesel sem, da sedaj razmišljamo v tej smeri. Na ta način smo lahko upoštevali tehnološke razvoje, eh, pristop, ki je prijazen poslovnemu svetu in eh, to gre tudi z roko v roki z eh, razvojem interneta. Čestitam komisiji, ker pripravlja celo vrsto strategij. Eh, komisija je zelo odprta, ko gre, za, ko gre za razpravo in pa posvetovanja z vodilnimi predstavniki poslovnega sveta. Poročilo želi tudi, da bi ocenili nacionalne programe za zaščito kritične infrastrukture. Um, predvideva varnostni načrt, uh, želi ustvariti tudi oficirja za zvezo za ta namen. Uh, na ta način želimo okrepiti zaščito kritične uh, infrastrukture. Te predloge si moramo ogledati skupaj z delom, ki je že bilo upravljeno v zvezi z ENISO, če bo poročilo sprejeto, potem bo to predstavljalo pomemben korak naprej, ko gre za zaščito interneta oziroma za varnost interneta. Drugi del poročila je povezan z aktivnostmi Evropske unije za dosego robuste internetne varnosti. Gre za celo vrsto predlogov, ki želijo omogočiti boljšo koordinacijo med uh, nacionalnimi um, med nacionalnimi uh, organi za doseganje uh, varnosti interneta. Uh, gre za uh, ekipe za nujni odziv Na področju interneta tukaj potrebno zastaviti minimalne standarde za varnost samo, za varnost infrastrukture. Moramo pa zastaviti tudi minimalne standarde za odziv in pa preprečevanje uh, kibernetskih napadov ali motenj interneta. Trenutno imamo 27 certov, ampak ti so na različni stopni razvoja njihove aktivnosti se razlikujejo in zato moramo zagotoviti minimalno stopnjo um, zagotavljanja varnosti. To bo pomerilo uporabnike interneta. V poročilu predlagam tudi nekaj, kar je povzročilo razprave, predvsem zunaj meja Evropske unije. Govoril sem o opozorilu za, o nekakšnem varnostnem mostu. T, s tem želimo zavezati podjetja k temu, da um, pravočasno poročajo o možnih motnjah uh, interneta ali kibernetskih napadih, tako da se uporabniki uh, zavedajo dejstva, da obstaja uh, da obstajajo motnje, ko gre za zaščito infrastrukture. Želimo omogočiti podjetjem, da lahko zaščitijo podatke, ki jih eh, obdelujejo. Mm, govorimo spet o nacionalnih eh, nujnih ekipah. Želimo zagotoviti delovanje takšnih ekip v vseh državah članicah. Predlagam tudi to, da okrepimo prizadevanja na področju izobraževanja in pa javnega osveščanja o varnosti informacijske infrastrukture. To je zelo pomembno, tudi na podlagi eh, izkušenj drugih eh, vodilnih držav na tem področju. Pomembno je, če javnost eh, pozna, če je javnost osveščena glede vprašanja varnosti infrastrukture, informacijske infrastrukture. Pozivam tudi komisijo, da naj pripravi obsežno čeznacionalno eh, varnostno strategijo. Vesel sem, da komisija že razmišlja o tem. Strategija ne bo načrt korak za korakom, mora pa ustvariti okvir, znotraj katerega bomo lahko združili vsa naša prizadevanja za, izbol, za izboljšanje varnosti informacijskega sistema, varnosti interneta, eh, podobno kot to počnejo naši partnerji, naprimer ZDA. Eh, ta korak mora biti storjen na evropski ravni, kajti tukaj imamo spet zelo mm, raznolike sisteme na nacionalni ravni, ko gre za varnost interneta. In ne nazadnje, pomemben del poročila je tudi vprašanje mednarodnega sodelovanja. Trenutno Evropska unija tukaj ni aktivno zastopana, ni zastopana v številnih mednarodnih forumih, saj nimamo primernih eh, mehanizmov za to. Samo v zadnjem letu ali dveh smo začeli skrbeti za našo zastopanost Vse se je začelo z vprašanjem kibernetske varnosti v čezatlantskem dialogu. Pripravili smo delovne skupine, ki obravnavajo kibernetsko varnost, ehm, delovne skupine ZDA in pa Evropske unije. In na ta način postaja Evropska unija vse bolj upletena. Vendar pa še vedno mm, obstaja veliko pomankljivosti pri vprašanju mednarodnega sodelovanja. To poteka na nacionalni ravni, ne pa na mednarodni ravni. Potem, ko pripravimo strategijo kibernetske varnosti, je potrebno vključiti odgovorne institucije. Morajo, to mora biti vključeno tudi v obseg dela Evropske službe za zonanje delovanje. Okrepiti je potrebno sodelovanje s temi državami, okrepiti dialog z ZDA. ZDA so tukaj eh, zelo razvite in odprte za mednarodno sodelovanje. In ko gre za vprašanje interneta, je potrebno poštevati mednarodno raven, kajti ne glede na to, kaj bomo počeli na, na nacionalni ravni, to ne bo dovolj. In na nazadnje moramo to vprašanje vključiti v stališča Evropske unije, veliko razpravljamo v okviru mednarodnih eh, organizacij, kot so OVSE, OECD, IKAN, IANA in tako naprej. Eh, torej, to so te tri skupine predlogov v poročilu. Močno pozivam komisijo, da se naj, da se naj um, osredotoči na uh, eh, koncentriran in dosleden pristop, ko gre za kibernetsko varnost v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Kalfin. Sedaj pa poročevalci v senci prvi je gospod Nistelroj. Hvala. Danes eh, do povdan gre vse skupaj zelo hitro. Skupaj smo razmišljali, Eh, dobro smo bili vključeni kot poročevalci v senci in ravno v tem trenutku je to poročilo tako eh, pomembno, da odbor ITRE do tega zauzame stališče. V parlamentu imamo včasih občutek, da gre samo za varstvo podatkov, za zaščito zasebne sfere. Ampak, če še enkrat dobro razmislimo, potem moramo seveda upoštevati eh, velik pomen spleta, spletne varnosti in varnostnih ukrepov. Gospodarska rast v naslednjem obdobju bo odvisna od različnih eh, funkcij, eh, tudi spleta, naprimer spletno bančništvo, online banking. To so vse teme, ki spadajo v domeno našega odbora. In eh, to je tudi v poročilu zelo jasno povedano. Po drugi strani pa je bila upoštevana smer, ki jo je nakazal odbor ITRE ne gre samo za konkretna vprašanja varnosti. To se mi zdi zelo pozitivno. Samo dve pripombi. Vprašanje je, eh, kako dolgo želimo še upoštevati to, Eh, da naj bi um, sodelovanje v okviru mednarodnih forumov imelo prednost. Potem pa te uh, kode za uh, eh, varnost nastopno, različne barve, rdeči alarm uh, ali vse zeleno ali rumeno. Skratka, vsaka država ima to različno urejeno. Uh, spletna varnost je nekaj, uh, kar že nekaj časa poteka na najvišji ravni in gre za varnostna vprašanja, ki ne zadevajo samo Danske ali Litve, ki se ne razvijajo samo tam, ampak eh, jih je potrebno razvijati na mednarodni ravni. Imamo sicer dobre zglede, eh, pogosto pa vse ostane omejeno na posamične primere. Eh, zagotoviti moramo prost pretok podatkov in tudi varnost tega pretoka podatkov. In dobro je, da vključujemo podjetja, ne samo eh, uradne oblasti, kaj ti podjetja delujejo na evropski ravni, pogosto tudi svetovno in potrebujejo eh, neko evropsko kontaktno mesto eh, za njihova prizadevanja na tem področju. To je pomembna tema tudi za ITRE in za naša bodobna stališča na tem področju teh pristojnosti se ne smemo postiti vzeti, kajti naš odbor je pristojen za industrijski razvoj, vprašanje telekoma in mislim, da je to poročilo dejansko zelo dober prispevek tej problematiki. Hvala. Hvala, gospod Van Nistelrooy. Gospod Krojcman, izvolite besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči tema kibernetska varnost je predmet razprave vse posod in če berete časopise, so ZDA napovedale, da je možen napad eh, na njihov sistem in da bi se lahko na to odzvali tudi celo z vojaškimi sredstvi. To je zato zelo pomembna tema. Eh, moramo tudi podariti, kako odvisni smo danes od delujoče informacijske in komunikacijske strukture. Država, gospodarstvo, vsak posamezen državljan potrebuje odporne sisteme, ki v kritičnih situacijah ne bodo odpovedali. Kot je poročevalec pravilno povdaril, je to tudi predpogoj za rast in pa za dobrobit. Nedavni napadi, dogodki so to zaupanje nekoliko omajali. E, tako, ko gre za državne institucije, kakor za privatne institucije, e, obstaja še kar nekaj pomankljivosti. E, potrebno je tesno sodelovanje med institucijami in pa državami članicami, to mora biti naša prednostna naloga. Glede na visoko stopnjo povezanosti v Evropi se mora države članice dogovoriti med seboj, Ehm, tudi nujni odzivi morajo biti usklajeni in napadi, ki lahko imajo hude posledice za vse skupaj, morajo biti kar najhitreje izkoreninjeni. Ehm, tukaj mora pomembno vlogo odigrati komisija. Vendar pa komisija za to potrebuje tudi mm, zadostno stopnjo strokovnosti. Zato bi pozdravil, če bi Enisa imela bolj pomembne naloge in pa tudi vire za to, da bi lahko prispevala k izboljšanju globalne varnosti interneta. Eh, ko gre za usklajevanje napadov, moramo povdariti predvsem preprečevanje. Gre, tukaj gre za gospodarstvenike, za osebne uporabnike, za operaterje eh, in za ponudnike internetnih eh, storitev. Če bi naj bili ti zakoni zavezojoči, no o tem lahko še razmišljamo, pogosto eh, zakonodajci ne moremo spremljati tehnološkega razvoja in zato bi morali se omejiti na minimalne standarde in skupaj z upravljalci eh, interneta se dogovoriti o teh minimalnih standardih, kajti oni imajo to potrebno znanje. Sodelovanje na evropski Eh, ravni je nujno, kajti dogodki v eni sami državi članici se lahko razširijo tudi na preostale države članice. Zato je potrebno tudi na mednarodni ravni narediti več, eh, kajti ti kibernetski napadi se ne končajo ob mejah Evropske unije. Zato se mora Evropska unija aktivno odeležiti tudi v mednarodnih forumih in se mora zauzemati za več sodelovanja poročevalcu Kalfino čestitam za poročilo, zahvaljujem se mu. Poročilo predstavlja dobro osnovo za razpravo in veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala. Dank, Herr Hvala, gospod Krojcman. Nihče se ni javil v besedi. Kostet, first. Mrs. Kostet, first. You first. Please. Gospa Kostar. Prisrčna hvala. E, to je tema, ki je velikega pomena. In videli smo, e, kako pomembno je to za evropske institucije. In videli smo, da so tudi evropske institucije sposobne obraniti e, se to vrstnih spletnih napadov. Eh, določen arzenal orožja imamo in oborožiti se moramo eh, za primer spletne vojne, ki bi jo lahko sprošile določene države. Omenjena je bila Kitajska, vendar pa to lahko storijo tudi druge. Kitajska vlada se zaveda, kakšne možnosti so povezane s to tehnologijo. Eh, ne samo v lastni državi izvajajo cenzuro, ampak tudi druga mrežja eh, nadzorujejo, da eh, informacije ne prodrejo skoznje in da se eh, to mrežje slabi. Kitajske oblasti so rekle, da so ustanovile oddelek za obrambo pred spletnimi napadi. In vidimo, da je ta tema pri njih prioritetna in to mora enako veljati tudi za Evropo. Vprašanje je, ali smo pripravljeni se soočiti s temi novimi izzivi na evropski ravni, ali imamo kapacitete tako tehnične kot tudi logistične narave. E, to so moje pripombe, navedla sem kot primer samo Kitajsko, vendar pa je še cela vrsta drugih primerov. In na tem mestu moramo opraviti z našo naivnostjo, kajti v preteklosti so bile evropske inštitucije pogosto zelo naivne in niso bile sposobne predvideti, kaj vse se lahko zgodi in tudi niso bile eh, sposobne ugotoviti, kakšna je dodana vrednost na tem področju. Hvala. Mišel, eh, hvala, gospa predsedujoča. Eh, internet je za mnoge evropske državljane sestavni del vsakodnevnega življenja. V vsaki hotelski sobi imamo dostop, poznamo spletno bančništvo, nakupujemo po spletu, komuniciramo med seboj, eh, sporočamo tudi tajne informacije in zato je to dejansko eh, bistveni sestavni del našega vsakdanjega življenja, pa tudi gospodarskega delovanja. Eh, tu ne smemo storiti enakih napak, kot so bile storjene v preteklosti pri ustanovitvi Interpola in zadeve se je treba lotiti solidarno ravno pri eh, vprašanju kriminalitete. Eh, na spletu so stvari ta hip take, eh, da obstajajo eni, ki napadajo druge in imajo prednost pred tistimi, ki na spletu opravljajo poštene aktivnosti. Zato Eh, mora obstajati več kolektivnih možnosti ukrepanja za zaščito evropskih državljank in državljanov eh, za eh, primer napada. To so lahko napadi politične narave, lahko gre pa tudi za čisto običajen spletni kriminal. Zato je treba hitro ukrepati in čim prej je treba sprejeti ukrepe. Zlasti tiste države, ki nimajo možnosti lastnih ukrepov, da se temu zoprstavijo, le te je treba podpreti, zato da bi jutri bili sposobni zaščititi običajne vsakega državljana, eh, pa tudi eh, celotne države in podjetja. Hvala. Hvala. Eh, Gospod Tošenovski, ali želite besedo? Lahko dobite besedo kot poročevalec v senci. Če želite. Ne, dobro, potem pa dajmo besedo komisiji. Gospa Kraceva. Uh, like to... Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Kalfinu za poročilo. Čestitam mu za poročilo. Želela bi se zahvaliti tudi za to, da je upošteval vso delo, ki ga je do sedaj opravila komisija. Prav tako se zahvaljujem za njegove pobude. Vsi se strinjamo glede tega, da internet igra pomembno vlogo v našem gospodarstvu, družbi in v našem vsakodnevnem življenju. Strinjam se s tem, da so kibernetske grožnje eh, vedno bolj številne in vedno bolj sofisticirane in zato naš informacijski sistem in internet postaja vse bolj eh, ranljiv. Eh, ravno zato potrebuje, eh, potrebujemo koordiniran strateški pristop na evropski ravni, tako da se bomo lahko odzvali na te izzive. Veliko je že bilo storjeno, ampak veliko dela nas še čaka v prihodnosti in z veseljem bom potrdila namen komisije, da pripravimo predlog za evropsko strategijo za varnost interneta v prvem četrtletju. Namen komisije je ta, da pripravimo obsežen in ambiciozen predlog in že razmišljamo o nekaterih predlogih, ki jih omenja gospod Kalfin in ko so jih, ki so jih omenili drugi govorniki v razpravi. Strategija bo predvidela enega ali več zakonodajnih inštrumentov, in na ta način bomo prešli iz bolj prostovoljnega pristopa v zavezujoč pristop. Naprimer, imeli bomo zakonodajne določbe za definicijo skupin za nujni odziv in eh, uvedli bomo obvezno sporočanje o kibernetskih napadih tudi zunaj telekomov. Eh, tukaj že bil omenjen bančni sektor, potem energetski sektor. Eh, o vseh teh predlogih trenutno razmišljamo. Eh, komisija se zaveda tega, da če želi biti uspešna pri svojih prizadevanjih, moramo vsi delovati skupaj potrebno je sprejeti ukrepe tako na nacionalni, kako na evropski ravni, tudi evropske institucije morajo prevzeti del odgovornosti, potem zasebni sektor, civilna družba, pa tudi vsak posamezen državljan. No, na koncu bi se želela še enkrat zahvaliti gospodu Kalfinu za to dobro poročilo, za zelo zanimivo razpravo lahko vam zagotovim, da bomo pri pripravi strategije upoštevali vaše poročilo in pa predloge, ki ste ga podali v njem. Hvala lepa komisiji. Sedaj pa lahko damo gospodu Kalfinu priložnost za to, da poda svoje zaključke. Prosim, bodite kratki, kaj ti zamujamo. Short, uh, ja, kratek bom. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem kolegom poročevalcem v Senci, gospodu Van Nistelrooju in preostalim kolegom, s, s katerimi sem skupaj pripravil to poročilo. Zahvaljujem se kolegom za vse pripombe. Samo, eh, da se ne hitro odzovem na pripombe. Eh, vesel sem, da se strinjamo glede tega, da je potrebno zagotoviti eh, varnost interneta na evropski ravni. Eh, ni dovolj, da imamo skupek nacionalnih strategij. To mora imeti neko dodano kakovost in pa bolj odporen eh, bolj odporna omrežja, ki jih lahko ponudimo poslovnemu svetu in pa državljanom, tako da se bodo lahko v tem smislu naprej razvijale tudi storitve in pa proizvodi na internetu. Potrebno je uh, razlikovati med eh, varnostjo v vojaškem smislu in pa v civilnem smislu. Eh, številne izmed naših držav članic so članice eh, NATO. NATO ima centr za razvoj tudi vojaške začite interneta v Estoniji, ta centr v Estoniji, ampak to je vojaški vidik kibernetske varnosti. Tukaj v Evropskem parlamentu se v glavnem eh, osredotočamo na zaščito kritične infrastrukture, tudi to je zelo pomembno, in pa na civilno uporabo interneta. In to eh, je podobno pristopu, ki so ga obrali naši glavni partnerji, naprimer ZDA. Seveda, bančništvo sam bi vključil tudi zdravstvene storitve, tudi vse druge finančne storitve bi morale biti del strategije za varnost interneta in vesel sem, da je, da tudi komisija razmišlja v tej smeri in da bo predstavila strategijo za varnost interneta po poletnem premoru, tako da bomo lahko potem kasneje o tem razpravljali. Veselim se predlogo sprememb kolego, mislim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 5. marec. Veselim se sodelovanja vse, z vsemi vami, tako da bomo lahko oblikovali kar najobsežnejši pristop. Hvala lepa, lahko potrdim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 5. marec ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Gjurk. 20 glavnih skrbi evropskih državljanov in podjetij glede delovanja enotnega trga. Besedo dajem kar gospodu Gjurku. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Eh, dovolite, da to, kar bom povedal, razdelim na tri dele. Najprej bi želel spregovoriti o analizi komisije, eh, ki je osnova za današnjo razpravo in za pobudo oziroma mnenje, ki jo tukaj pripravljamo. Drugič želim govoriti o načinu dela odbora IMKO, kajti mi kot odbor in tudi drugi odbori, ki so odreženi v tem postopku, moramo podati svoje mnenje. In tretjič, želim govoriti tudi o vsebinskih elementih dokumenta. Kar zadeva dokument komisije, lahko rečem, da je še dokaj zgodaj danes, ampak tema poročila komisije je ena najpomembnejših tem v okviru EU, eh, e zlasti s pogledom na prihodnost. Eh, to poročilo pravilno ugotavlja, da eh, državljani njihovo mnenje o EU v glavnem zadevajo način delovanja skupnega trga, eh, ki da še ni ustrezno oblikovan, eh, pri čemer je skupni trg eden največjih dosežkov EU eh, e v preteklih letih. Tega vprašanja seveda sedaj ni mogoče zajeti v enem samem poročilu. Prav tako se ne smemo izgubljati v podrobnostih. Na skupnim trgom smo se že zelo pogosto ukvarjali in način delovanja eh, skupnega trga kot celote eh, pa je nekaj, eh, česar se v tej obsežni obliki še nismo oloteli. Poročilo komisije si je torej to zadal za svojo nalogo, namreč da to temo obsežno predstavi. Imamo konkretne primere v tej analizi. In mislim, da je to eh, pravilen pristop. Eh, komisija eh, je tu posegla po pomoči European Network in tudi po podpori strani Volvit. Po drugi strani pa je treba tudi povedati, da smo skupaj s kolegi poslanci zbirali informacije na podobno temo, za podobno analizo pri državljanih, pri različnih eh, forumih. Vedno spo, znova smo imeli možnost, da govorimo o tej temi in ti problemi se vedno znova omenjajo. Eh, to so problemi, ki so pravzaprav povezani z delovanjem oziroma z nesposobnostjo delovanja skupnega trga. Pomislimo na primer na e, oskrbo na zdravstvenem področju ali na področju registriranja avtomobilov Eh, vsak kdo, ki eh, je že imel eh, priliko, da je vključen v to, je ugotovil, da so s tem povezani problemi. Prav tako to velja za diplome, za dostop do trga delovne sile, za uh, nakupovanje po eh, spletu. Eh, tudi to je še težavno in to je vse povezano z delovanjem skupnega trga. To delovno gradivo komisije pa je pozitivno tudi zato, ker poskuša najti nastavke za rešitve in poskuša podajati odgovore na vprašanje, ali obstajajo evropski predpisi za neko eh, specialno področje. Eh, ali eh, so bili evropski predpisi sploh izvajani, ali je mogoče reči, eh, da je delovanje skupnega trga povezano s tem, da še ni pravnih predpisov ali pa da ti pravni predpisi niso dovolj dobri. Torej, po eni strani imamo katalog problemov, vendar pa to ne zadošča. E, potrebujemo tudi predloge rešitev za to, da bi te probleme lahko rešili. Toliko o analizi komisije. Torej, če povzamem, bi rekel, da je to zelo dobra Eh, delovna podlaga, tudi zelo dobra podlaga za to, eh, da je mogoče poročilo dobro napisati. Drugič, eh, predlagana metoda, predlagan način dela. Komisija je zajela 20 tematskih področji in IMKO je predlagal, da izberemo način dela, eh, ki bo pristojne eh, odbore računa glede na eh, njihove specifične naloge. Skratka, mi imamo tri točke, za katere smo pristojnimi. To je točka 14, cene energije in računi potem točka 15, spletne storitve in njihove cene. E, tu imamo enako pristojnost kot IMKO, to je pravzaprav nadlani in točka 17 je prav tako naše področje pristojnosti, to je dostop do finančnih sredstev e, za sredna in mala podjetja. E, tudi odbor Ekon je pristojen v tej zadevi. Eh, na področje naših pristojnosti eh, sodi zlasti dostop eh, do drža sredstev državnih pomoči. Mi sicer tu lahko oblikujemo svoje mnenje kot odbor parlamenta. Priporočila predsednika odbora IMKO so nekaj, kar je prav gotovo treba upoštevati, kajti to je kompetenčno področje, ki je pri nas pravzaprav neko osrednje področje in eh, sprejemamo pa tudi priporočila drugih. Tretja točka. Eh, po delovni metodi eh, gre tu za tri točke. In sicer imamo predlog komisije, lotiti se moramo vprašanje, ali so predpisi učinkoviti, ali se ti predpisi izvajajo, ali pa morda obstajajo informacije o tem, eh, da se ti predpisi ne izvajajo v dovolj velikem obsegu. Eh, točka 14, cene energije in računi, to je zelo pomemben kazalnik glede tega in zelo pomemben kazalnik so cene. Na tem področju obstajajo zelo veliki problemi, kajti cene so šle v nebo. V preteklih letih eh, smo bili priča velikemu povišanju cen. Eh, za tem povišanjem cen je seveda drastično eh, povišanje cen surovin in pravzaprav manj liberalizacija konkurenčnosti. Lahko bi torej rekli konkurenčnost, liberalizacija Eh, če eh, tega ne bi bilo na trgu, bi bile cene verjetno še više. S tem seveda ne želim povedati, da nimamo problemov in težav na tem trgu. Vedno znova eh, dobivamo pritožbe strani strank, to je mogoče prebrati tudi v analizi komisije, računi niso transparentni in obstaja še veliko drugih problemov. E, ki pravzaprav eh, sploh ne dovolijo, da bi občutili eh, prednosti liberaliziranega trga. Eh, največji problem ni pomankanje pravnih predpisov, ampak njihovo neizvajanje. Sedem najzdržav članic ni implementiralo teh predpisov, govorimo o tretjem energetskem svežnju, Eh, ki bo olajšal delovanje skupnega trga. Eh, na eh, tem področju želim še enkrat povdariti, da gre za izvajanje predpisov, za prav tako je zelo pomembna tudi vloga oziroma krepitev nacionalnih regulatorjev in potem še pametne mreže Smart Grids. Kajti ob vključitvi kupcev, torej strank, bi dejansko lahko šele izkoristili prednosti pametnih omrežij Smart Grids. To so tiste tri točke, ki sem jih želel eh, omeniti v zvezi s tem. Točka 15, tudi to je točka, ki sodi v področje naših pristojnosti. Eh, gospa predsedujoča, prosim vas. Eh, da poskrbite za eh, mir, kajti težave imam, eh, da se niti samega sebe ne sliši, morda mi lahko pomagate, da mi bo uspelo odpraviti te moteče učinke v prostoru. Prosim za malo tišine, da zaključimo z razpravo o tem poročilu. Kajti sicer je. Yeah delo težko tudi za poročevalce. Eh, eh, hvala, gospa predsedujoča, za to pomoč, torej še enkrat. In pravzaprav sem že skoraj pri koncu. Še enka točka 15, eh, kakovost in cene spletnih storitev če izhajamo iz primarnega indikatorja, torej iz cene, si lahko potrkamo parami in rečemo, eh, delovanje eh, skupnega trga za energijo je eh, perfektno, kaj te cene so se znižale, ampak tako kot pri energetskem trgu bi bilo izhajanje iz cene zavajajoče kaj ti pravzaprav gre za strukturne probleme, enako kot tudi na energetskem trgu ki jih lahko ugotovimo v ozadju. E, imamo postopek ugotavljanja kršitev zoper 15 e, držav članic, ki e, niso implementirale predpisov in tudi tukaj imamo pritožbe strani državljanov, uporabnikov, gre za pomankanje transparentnosti. Žal so cene oziroma tarife absolutno neprimerljive, pogosto je tudi tako, Eh, da eh, stranke ne dobijo eh, ponujenih storitev na ustrezni ravni. Skratka, to so glavne želje uporabnikov. Omenjene strukturne rešitve, to pomeni, da bi izvajanje pravnih predpisov bilo dovolj obsežno in da so potrebni novi predpisi, nov Spomnite se na to, da bomo glasovali tudi o roamingu, vendar pa nisem prepričan, eh, da bi eh, s tem predpisom zaključili eh, zakonodajno delo na tem področju. Skratka, če zaključim spletne storitve IT, pospešiti je treba izvajanje predpisov, to je prioritetna naloga. Morda so potrebni tudi še e, nadaljni pravni predpisi, ampak nacionalni regulatori morajo imeti okrepljeno vlogo, sprejete morajo biti tudi sankcije in to mora biti podarjeno tudi v našem dokumentu. Za zaključek samo še ena misel, točka 17, to je tudi področje naših pristojnosti, dostop do e, finančnih sredstev za srednja in mala podjetja. Tu lahko rečem, da srednja in mala podjetja uživajo zelo velik pomen. Mislim, da mi tega v našem odboru sploh ni treba povdarjati. Ta eh, podjetja morajo biti sposobna, da preživijo krizo in zato mislim, da moramo storiti vse, eh, da bi poenostavili dostop eh, teh podjetij do finančnih sredstev in sicer drastično. Eh, bodi si da gre za eh, državna sredstva ali zasebna sredstva. Zakoličen je okvir eh, za dostop do sredstev EU. In tu želim omeniti tudi jezikovni problem, kajti pogosto gre za jezikovne pomankljivosti. Eh, tu želim predstaviti tudi dva predloga. Na eni strani poenostavitev postopkov in na drugi strani uvedba one-stop-shop, torej vse na enem mestu. To je nujno potrebno. Eh, mislim, da se bomo kasneje še vrnili na to temo. Eh, seveda pa čakam tudi pripomp in prispevkov kolegov. Hvala zlasti tudi za to, da ste zagotovili mir v prostoru. D'abord, monsieur Reynard. Samo še nekaj minut imamo pred glasovanjem. Poleg tega pa je v tem trenutku težko razpravljati, kaj ti nekateri poslanci vstopajo, drugi zapuščajo dvorano. Je kdo prosil za besedo? Ena. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Se opravičujem. Uh, vendar pa je eh, tu dejansko zelo neprijetno, eh, tako za poročevalce, kot tudi za eh, tiste, ki morajo tu delati. Občasno se sploh nič ne sliši. In če ne slišimo dobro govornika, tudi ne moremo dati dobrih pripomb. In sicer za državljane, Ja, kako naj sedaj to povem? Po cesti se govori na primer o kopni moči in to je povezano s podjetji. Podjetja so torej eh, tisti, ki trpijo zaradi nelojalne konkurence. Potem so tu različne težave in potem so tu problemi, ker ni na voljo kredit storitev. Omenjeni so trije sektori, energetski računi, telefon, internet, dostop do financiranja, potrebni ukrepi. To je mogoče strniti v tri besede. Prvič, špekulacija. Eh, če imamo več eh, energije, kot se v Evropi prodaja, potem je v bistvu problem, kajti to bi pravzaprav pomenilo, eh, da na energetskem trgu obstajajo špekulacije. Potem internet telefon v Franciji obstaja nek nov upravljalec in pokazalo se je, da so obstajali dogovori med velikimi upravljavci, ki so na račun um, ljudi imeli dobičke. Potem še glede financiranja, kakšno vlogo igrajo banke, banke, ki so jih države rešile, banke, ki so jih rešile evropske države in ki se zdaj sistematično branijo eh, tega, da bi uh, podprle mala in srednja podjetja. Uh, tako da se bo na primer rezultat celotnega dela eh, izgubil, zato ker eh, jim ni odobren kredit. Hvala. Hvala lepa, gospod Rubih. Eh, se upravičujem. Čestitam kolegu Gjurko, kaj ti Eh, mislim, da vem, kaj so ta hip želje eh, v prebivalstvu. To je za nas absolutna prioriteta. Eh, dolžniška kriza se pravzaprav samo zavija v debato, kako transferirati denarni tok od A do B. Mislim, da je to premalo, premalo se gre v globino. Eh, imamo eh, tisoče mladih brezposelnih na cesti in mislim, da moramo poskrbeti za to, eh, kako dobiti mlade podjetnice in podjetnike, ki bodo sposobni zaposliti mlade brezposelne. Zato pozivam Evropsko komisijo, da tu postane bolj aktivna. Potrebujemo spodbude Eh, za to, da mlade gospodične in gospode pripravimo do tega, da oblikujejo podjetja, da ustvarjajo dobro plačana delovna mesta. In eh, to je eh, povezano tudi z dobrimi dobički, to je za oboje win-win situacija. In zato se zahvaljujem gospodu Gjurku, da je obdelal to pomembno temo in da nam podal tako dobre predloge. Hvala. Grazie, non ho più nessuno. Najlepša hvala. Nihče več se ni javil k besedi, zato dajem besedo komisiji. Če je seveda kak predstavnik komisije z nami? Ne. Potem dajem besedo še poročevalcu, če želi kaj dodati. Čak malo reviden, enega sanje, nekaj sem v kolegi. Samo čisto na kratko, gospa predsedojoča, prisrčna hvala kolegom za njihove pripombe in še enkrat želim upozoriti na to, da z vodilnim odborom IMKO, da smo se uskladili da smo pristojno v teh treh točkah računi za energijo, internetne in telefonske storitve, dostop do finančnih in podpornih ukrepov v povezavi s temi eh, temami lahko predložite predloge sprememb do 12. marca. Predloge sprememb bom potem vključil v besedilo. Hvala, gospod predstavljajoč. Grazie, eh, Najlepša hvala, gospod Gjörg. Rok za vložitev predlogov sprememb je 22. marec ob 12. uri. Dobro, pripravite se na glasovanje, s katerim bomo pričeli čez dve minuti. Hvala.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 Bene, allora se prendete posto. Dobro, če sedete na svoje mesto, lahko začnemo z glasovanjem. Gospod Roti je prosil za besedo, kar takoj mu jo dajem. Potem pa bomo nadaljevali z zapletenim glasovanjem. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, dovoja, če smem. Najprej, ko sem prišel na današnjo sejo, je zunaj potekal protest z eh, nekakšnimi postri in nekatere poslance so zadržali, jih eh, kregali zaradi njihovih stališč pri energetskem sektorju, drugi spet so trdili obratno mislim, da bi morali napisati pismo biroju in uh, v pismu bi morali zapisati, da takšni dogodki pred dvorano ovirajo naše delo. Mislim, da ne bi smeli se politiki ukvarjati z protesti pred dvoranami, preden začnejo z svojim vsakodnevnim delom. Um, to je prvo, kar sem želel povedati. Drugo ima opraviti z glasovanjem. Če si ogledamo glasovalni seznam, bomo razpravljali, pri dveh poročilih bomo razpravljali o tem, ali poročevalec lahko dobi pogajalski mandat ali ne. Drugi dve poročili pa nima, ne predvidevata takšne možnosti. No, ne glede na to, ali je to v skladu s poslovnikom ali ne, torej ali odbor lahko glasuje o tem, če želi poročevalcu podati pogajalski mandat ali ne. Eh, mislim, da to se kakor nek eh, nov pristop, neko novo politično razmerje moči iz mojih izkušenj v dveh letih in pol. Sem uh, ugotovil, da ko se v odboru glasuje, se potem že to samo smatra za, to, uh, za pogalski mandat porčevalcu če bi se naj to spremenilo, potem eh, prosim, da smo pri tem dosledni in da vsakokrat glasujemo o pogajalskem mandatu, tako da to ne bo veljalo samo za ena poročila, za druge pa ne. To mora veljati za vsa poročila, o katerih bomo na tak način glasovali. Sicer lahko tvegamo naslednje po našem glasovanju bi se zgodila politična bitka, ko bi se bojevali ne samo o vsebini, Um, oziroma lahko tvegamo tudi to, da nekdo ne bi želel razprave potem, ko se že glasuje o vsebini poročila. To bi bilo slabo za delo parlamenta in uh, tega ne smemo dopustiti če bomo glasovali o tem, v kolikšni meri lahko poročevalec dobi pogalski mandat, moramo biti pri tem vsaj dosledni, to početi pri vseh poročilih in ne samo pri nekaterih, kot eh, se bo to zgodilo danes. Hvala. E Dobro. Preden dam besedo še drugim poslancem, naj odgovorim gospodu Rodo. Kar zadeva dogajanje pred dvorano. Poklicali smo varnostno službo in eh, to zadevo smo že prekinili, kar pa zadeva glasovanje o pogajalskem mandatu. Vedno bomo glasovali o pogajalskem mandatu. Gospod Butikofer. Eh, hvala, gospod predsedujoča. Eh, samo v zvezi s to malo akcijo, ki poteka zunaj. Meni se to sploh ni zdelo nadlegovanje sicer me niso častili kot eh, junaka, kar bi lahko obžalovali, ampak eh, dobil sem še dodatnega poguma, eh, da sem razumel, da je mogoče tu v parlamentu postati junak in mislim, da na to ne bi smeli gledati kot na nadlegovanje, ampak kot prijazno spodbudo. In v tem omejenem smislu, gospod kolega, sem vam želel ugovarjati. Grazie, Hvala lepa, gospod Bütikofer. Gospod Rojen. Gospod kolega Bütikofer, energično vam ugovarjam, kolega Rode ima prav, če pred parlamentom, torej če pred parlamentom, eh, če celo v parlamentu in pred dvorano, kjer se glasuje, poteka politična akcija, vse eno, kakšna, eh, ki poskuša vplivati, izvajati pritisk, potem je to nekaj, kar nima mesta v parlamentu. Vedno ste kritični, ko gre za eh, lobizem. Zato tega ne razumem popolnoma. Meni se to ne zdi dopustno in se zelo zahvaljujem za to, eh, da se je ustrezno poseglo vmes. Kaj ti bi sicer lahko v bodoče pričakovali transparente pretvati tudi od velikih energetskih koncernov. Druga pripomba v zvezi zvezi s postopkom. Ja, ja ampak eh, to ima smisel, da je parlament. Eh, Eh, prostor, eh, kjer ni demonstracij, lahko bi imeli sem ne, kar vsak dan. Skratka, zelo me znemirja to, kar se je razvijalo v preteklem času. To je eh, slab primer. Druga pripomba v zvezi s postopkom. Kolega Rode je upravičeno upozoril na to, da je normalni potek dela, da parlament oziroma odbor, gospe in gospodje, motite me z svojimi pogovori. Če vas motim, mi to prosim povejte. Eh, normalni potek je, eh, da odbor eh, pripravi nek predlog, potem gre to v prvo obravnavo, v plenum, tako da vsi člani parlamenta dobijo možnost, da glasujejo, da povedo svoje mnenje in potem sledijo pogajanja svetom. To je normalni potek zato ker je to normalni potek, je gospod Rode pravilno upozoril na to, eh, da je potrebno v tistih primerih, eh, kjer eh, je dan mandat poročevalcu, da se o tem tu razpravlja in sklene. Eh, včasih eh, je to tudi avtomatično, včasih se o tem sprejemajo sklepe. Eh, tisti, ki so skeptični do first reading agreements, pa tistim lahko povem to, da neodvisno od tega, ali kolegice ali kolege cenimo ali ne, to nima sploh nič opraviti s tem, ampak treba se je z njimi pogajati. Pred, Predsedujoča znova opozarja vse prisotne, naj otihnejo, da naj se posedejo in umirijo. E, kolegi, ki niso v tem odboru, nimajo možnosti izvajati svoj vpliv na rezultat. Nič. Eh, kaj ti eh, samo eh, predložen dobijo rezultat pogajen svetom, kjer lahko rečejo da ali ne. Zato je treba razlikovati med politično pomembnimi zadevami, ki morajo v parlament, kjer je treba odločati in postopki, ki, naprimer, ki imajo drugo kvaliteto kot zadeva gostovanje v tujih omrežjih. Kaj ti tu so že stvari, ki obstajajo, ki jih je treba podaljšati, zato smo po časovnim razlogom. Gospod Rode ima prav, da je treba glasovati, če to želimo pomembno ali ne. E, osebno mislim, da je pri gostovanju to zelo pravilno, zato ker smo pod časovnim e, pritiskom, zato ker je že bila sprejeta politična odločitev. E, pri, če, pri drugih postopkih je tako, da tisti, ki niso člani odboru, nimajo možnosti artikulirati svojega mnenja, ker bi to bilo nedemokratično. Hvala. Hvala lepa. Kolega Rojl, sedaj pa je prosil za besedo še kolega Turmes, potem pa moramo začeti z glasovanjem kolega Turmes, potem pa glasovanje. Torej. Uh, when we have, uh, important ja, Ko potekajo pomembna glasovanja, je v sobi tudi več čustev. No, sedaj bomo imeli pomembno glasovanje o energetski učinkovitosti, o gostovanju in pa o preglednosti energetskih pogodb. Poročilo Karins. No, ta razprava o mandatu ali ne mandatu smo včeraj eh, tri ure o tem razpravljali na sestanku koordinatorjev. Eh, k tej razpravi se bomo še vrnili. No, eh, danes in zato, da zagotovimo, da bo glasovanje potekalo gladko bi kot poročevalec o energetski učinkovitosti predlagal, da začnemo z glasovanjem o direktivi o gostovanju, eh, da potem glasujemo še o direktivi o energetski učinkovitosti, da glasujemo o tem. Mislim, da danes zjutraj nimamo časa za to, da razpravljamo o načeljih glede podaljevanja mandatov oziroma nepodaljevanja mandatov. Hvala lepa. Eh, no, naj pa še povem, da načeloma podpiram stališče gospoda eh, Rodeja. No, ampak eh, zato, da bo glasovanje potekalo gladko, mislim, da bi morali sedaj začeti glasovati. Hvala. Io eh, vorrei iniziare il voto. Quindi... Rada bi začela z glasovanjem. Še enega kolega imam na seznamu. Res želite besedo? Za nas samih, vidaj mi še. Eh, in sicer za Tiste, ki so v dvorani, bi moralo biti tako, da dobimo končna gradiva, šele ob desetih, to ni v redu, vsaj 24 ur prej moramo dobiti ta gradiva, o tem smo že govorili, rekli smo tudi, da želimo skupaj uvesti disciplino in potrebujemo tudi nekaj časa, da preberemo dokumente. Dejansko prosim, gospa predsedojoča, eh, da smo pozorni na to, da gradiva dobimo veliko, veliko prej, kajti tako ni mogoče delati. Ne moremo prebirati dokumentov čez noč, ker jih dobimo šele ob desetih zvečer. Hvala. Grazie. Najlepša hvala. Prav imate, sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. Začenjamo z gostovanjem v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji. Gospa Nivler je prosila za besedo, izvolite. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Dovolite, da se čisto nakratko zahvalimo vsem poročevalcem v senci. Eh, v eh, tednih smo poskušali formulirati kompromise, ki jih podpiramo pri našem odboru in prisrčna hvala kolegicam in kolegom, ki so bili zelo konstruktivni, zelo kooperativni, če tudi ni bilo mogoče podpreti vseh kompromisov strani vseh političnih skupin, ampak sodelovanje je bilo odlično in v tem smislu še enkrat prisrčna hvala vsem kolegicam in kolegom. Hvala lepa. Torej začnimo z glasovanjem. Predlog spremembe 115 in predlog spremembe 116. Obih bomo glasovali skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 117 za, proti, vzdržani vzdržani sprejet. Imko trideset za, proti, vzdržani sprejet. Imko enaintrideset za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe sto enaindvajset za, proti vzdržani, spred. Skupaj bomo glasovali o predlogu spremembe 122 in kot 32 in predlogu spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeti. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 127 za, proti, vzdržani, sprejeti skupaj bomo glasovali o predlogu spremembe od 12 do. Ne, izpustila sem jim ko 34 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa se znam predlogu sprememb od predloga spremembe 12 do 35 D za, proti, vzdržani, sprejeti. Skupaj o predlogu spremembe 134 in 135 za, proti, vzdržani, sprejeti sprejeta. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 13. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 14. Za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani. Zdi se, da je zavrnjen. Bomo preverili elektronsko glasovanje, torej glasujemo. Preveč članov Evropske ljudske stranke glasuje. Še zmeraj so trije preveč. Eden. vstopila. Špajn. Perfekto. Dobro, konec glasovanja. Dobro, sprejet. 32 za, 26 proti. 116. Ne, predlog smo imeli 16, za. Se opravičujem, pravi predsednica, napako sem storila. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 16. Za, proti, vzdržani, sprejet. 17. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti? Preverjamo predlog spremembe 17. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Konec glasovanja. Dva člana Evropske ljudske stranke preveč glasujeta, eden Še zmeraj je eden član Evropske ljudske stranke preveč. Dobro. 30 za, 26 proti. Sprejet. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani. vzdržani, zavrnjen. Preverimo. Elektronsko glasovanje o kompromisnem predlogu 5. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog šestca. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromisni predlog sedem za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 202. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromisni predlog 8 za. Proti. Proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 224, predlog spremembe 225, eh, o teh bomo glasovali skupaj za, proti, zdržani, sprejeti. Predlog spremembe 226 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. predlog spremembe 240D, 240D in 50D za proti vzdržani sprejeti. Predlog spremembe 243 in predlog spremembe 244 za proti vzdržani zavrnjena. 51 za proti vzdržani zavrnjena. Sprejet. 245 za. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 245 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet spred. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 251 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremlja 263 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. 265 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 280 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 281 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 282 za, proti, vzdržani, sprejet. 283 za, proti, vzdržani, sprejet. 283 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 296 za, proti, vzdržani, sprejet. 299 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 303 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 304 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41D in 305D skupaj za, proti, vzdržani, sprejeta. 324 za, 324 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 325. Počakajmo trenutek, da boste našli, na kateri strani smo. 325 ste ga vsi našli. Ja, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 325 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 326 za, proti, vzdržani, sprejet. 350, 338 in MK 72. Za, proti, vzdržani, sprejeti. Drugi del MK 72, za, proti, vzdržani, sprejet. IMKO 73 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. 341 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Imko 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 343 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani sprejet. 359 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Imko ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predloga sprem, predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. 66 za, proti, vzdržani, sprejet. In kot 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 67 za, proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani sprejet. 69 za, proti, vzdržani sprejet. 72 za, proti, vzdržani zavrnjen. 73 za, proti, vzdržani sprejet. 74 za, proti, vzdržani sprejet. Imko 4 za, proti, vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet, 6 za, proti vzdržani sprejet, 7 za, proti vzdržani sprejet, 8 za, proti vzdržani sprejet, 9 za, proti vzdržani sprejet, 76 za, proti vzdržani sprejet, 77 za, proti vzdržani sprejet. Skupaj bomo glasovali o 1, 10 in 2. Za, proti vzdržani sprejeti. Predloga sprememb 79, ne, predlog spremembe 80. No, 78. Osemindsedemdeset. Za? smutne, se opravičujem. Predlog spremembe 80, pravi predsednica za, proti, vzdržani, sprejet. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 3, za, proti, vzdržani, sprejet. In predlog spremembe 85 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Imko 12, za, proti, vzdržani, sprejet. 89, za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Se uber? Se uber? Roberto? Sì. Sí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 predlog spremembe, torej sprejet. 91 za, proti, vzdržani, sprejet. 94 za, proti, vzdržani, sprejet. 96 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 in 100 za, proti, vzdržani, sprejeta. 103 za, proti vzdržani sprejet. 14 za, proti vzdržani sprejet. 104 za, proti vzdržani sprejet. 15 za, proti vzdržani sprejet. 105 za, proti vzdržani zavrnjen. 16 za, proti vzdržani sprejet. 17 za, proti vzdržani sprejet. 18 za, proti vzdržani sprejet. 5 za, proti vzdržani sprejet. Skupaj bomo glasovali o 6, 20, 108 in 109 za, proti vzdržani sprejeti. 111 za, proti vzdržani sprejet. 112 za, proti vzdržani sprejet vzdržani sprejet. 114 za, proti vzdržani sprejet. 9 za, proti vzdržani sprejet. 24 za, proti vzdržani sprejet. 25 za, proti vzdržani sprejet. 27 za, proti vzdržani sprejet. In še končno glasovanje to bo poimensko glasovanje. Glasujemo. Dva člana Evropske ljudske stranke preveč. Je zdaj v redu? Ne. Še zmeraj dva člana Evropske ljudske stranke preveč. Yes question. Due PP in troppo ancora. Še zmeraj dva člana Evropske ljudske stranke, preveč. Ancora uno. Še zmeraj en član preveč. Posto. Bene, ok. Dobro. Da vidimo, kakšen je rezultat. Dobro. Poročilo je sprejeto, 54 za, 5 proti. Komplimenti alle kolega Nibler. Čestitke kolegici Nibler. Votare. Sedaj pa moramo glasovati še o pogajalskem mandatu. Kdo je za pričetek pogajanj s svetom? Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Tako. due pp di troppo. Spet dva člana ELS preveč. Uno ancora. Posto? Še zmeraj en član preveč. Dobro. Rezultat? 46 jih je za pričetek pogajanj z svetom. Hvala lepa. Kolegici Nibler. Rezultat torej 46 proti 1. Gospod Turmes, prosim. Uh, merci, madame la présidente. Uh, after uh, six months... Hvala, gospa predsedujoča. Danes bomo glasovali o zakonodaji o energetski učinkovitosti, o poročilu o tem. Najprej se zahvaljujem vsem eh, poročevalcem v senci iz vseh političnih skupin. Šlo je za težka, ampak eh, pravična pogajanja. Zahvaljujem se tudi vsemu osebju. Nekateri izmed njih so preživeli ne, ne samo svoje večere, ampak celo svoje vikende na ta način, da so pripravljali kompromise in pa glasovalne sezname. V glasovalnem seznamu je. Imamo eno veliko spremembo. Včeraj sem se po pogovoru z Pilarom in pa drugimi kolegi iz Evropske ljudske stranke odločil umakniti predlog spremembe 59. Gre za predlog spremembe ki je predstavljal problem za Evropsko ljudsko stranko, tudi pri končnem glasovanju. Eh, razumem njihove pripombe in zato umikam ta predlog spremembe. Eh, torej, lahko začnemo z glasovanjem, gospod predsednica. Hvala lepa. Torej, začnimo z glasovanjem. To bo dolgo glasovanje, torej vas prosim za sodelovanje. Začeli bomo s predlogom spremembe 120. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe, prosim vas, da tisti, ki ne želite glasovati, zapustite dvorano. Pri tem mislim tudi na številne sodelovce, ki se v dvorani pogovarjajo. 331 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 333 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti predlog spremembe 333, elektronsko glasovanje? Še zmeraj sta dva člana ELS preveč. Prosim nadomestne člane, da umaknejo svojo kartico. Če zmeraj en član preveč, dobro. 15 proti 44, rezultat. Kolegica Madoril pa ima postopkovno vprašanje. Gospa predsednica, eh, mislim, da bi dva odvečna glasova iz Evropske ljudske stranke lahko podala nejasno sliko. Mislim, da bi Evropska ljudska stranka lahko razjasnila, eh, kdo bo glasoval v njihovem imenu, tako da se to ne bo nadaljevalo v nedogled. Eh, prisotnost eh, dveh mislim, da lahko izkrivlja pogled. Ampak, prosim za to, da namestniki ne bi sistematično soglasovali. Eh, ta dva namestnika naj ne bi vidno glasovala zraven, ampak prosim, ostanite v dvorani, vkolikor vas še potrebujemo. Ampak mislim, da eh, dva dodatna dviga roka ali pa ne dviga ne pomenita veliko. Passiamo allora per quanto riguarda grazie, l'emendamento 330. Hvala lepa. Predlog spremembe 333 torej bil zavrnjen. Sedaj pa glasujemo 337, 338 in 339 skupaj. Predlogi sprememb so identični za, proti, vzdržani, sprejeti. Predlog spremembe 341 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen prosim. Drugi del. Želite preveriti? Ne, ne. Drugi del za. Ne, o drugem delu ni potrebno glasovati. 343 za, proti, zavrnjen. 344 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 346 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti? Konec glasovanja. 28 za, 29 proti, zavrnjen. Razlika pa je bila vseeno majhna. Gospa Ford. Sorry, I failed to press my button. Oprostite, ni mi uspelo pravočasno pritisniti na gumb. Uh, sem pa želela glasovati za. Ali lahko prosim še enkrat preverite? Si, komunque siamo 29. Ja, kakorkoli že. Rezultat bi potem bil 29 proti 29 in v vsakem primeru torej predlog spremembe je zavrnjen. Sedaj smo glasovali o 346, zdaj smo pa Upoštevali smo tudi glasovanje kolegice Ford, ki je glasovala za, ampak na vsak način je bil predlog spremembe zavrnjen. 29 proti 29. 349 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Skupaj od 350 in 352 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Želite preveriti? Elektronsko glasovanje, glasujemo voto chiuso. Konec glasovanja. Enaintrideset za, sedemindvajset proti. Sprejeta. Tristo dvainpetdeset smo torej sprejeli. Tristo sedeminpetdeset za, proti, vzdržani. Prosim, da dvignete roke. Bomo elektronsko preverili, ampak prosim, da dvigujete roke. 357 elektronsko glasovanje. Me je provato, pero. Mislim, da je bil predlog spremembe sprejet, ampak nisem prepričana. Bo lista kjuža? Konec glasovanja. 41 za, 17 proti. Vendar pa ni bilo dvignenih 41 rok. 358 za, proti, vzdržani, zavrnjen. No, no, Proviamo. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 358. Glasujemo. Votov Kjuža. Konec glasovanja. 26 proti 32, zavrnjen. Prehajamo k 365 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 362 za, 362 za, proti, vzdržani, sprejet se mi zdi, ampak nismo prepričani, zato bomo tudi to preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 362. Je provat. Konec glasovanja. 43 za, 16 proti je sprejet. Tristo oseminšestdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe osem za, proti, vzdržani, sprejet. Devet za, proti vzdržani sprejet. 375 za, proti vzdržani zavrnjen. 374 za, proti vzdržani zavrnjen. 373 za, proti vzdržani zavrnjen. Prosim, želite preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 373. Posto. Votazione chiusa. Konec glasovanja. 26 za, 32 proti, zavrnjen. 372. Za. Proti. Vzdržan je zavrnjen. 380 za, proti, vzdržan je zavrnjen. Želite preveriti? Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 380. Kjužo. Konec glasovanja. 28 za, 30 proti, zavrnjen. 378 za, proti. Spred. Želite preveriti elektronsko glasovanje? O predlogu 377. Ne. 378. Oprostite, ampak tukaj vlada rahla zmeda. Predlog spremembe 378. Elektronsko glasovanje. En član skupine Alde preveč je glasoval. Eh, you are too much. Bene. 378, 40. 43 za, 16 proti, sprejet. 377 za. Prosim, da dvigujete roke. Proti, vzdržani, zavrnjen. elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 377. Glasujemo. Ja, mogu to reči, ne budite, če ste tam to glasovali. Se. Voto Kjuža. Konec glasovanja. 31 za, 29 proti sprejet. 31 a 29, ci sono numeri così piccoli che è difficilissimo. Ja, razlike so tako majhne, da je res težko odločiti. 379 za, proti, vzdržani. Sprejet se mi zdi, ampak bomo vseeno preverili. Glasujemo elektronsko. 379. Ko dobijamo talent,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 To je torej odgovor kolegu Rubiku. Zaključili pa smo glasovanje v predlogu spremembe 379, 28 za, 29 proti, torej zavrnjen. No, vidite, zakaj je težko odločiti, ali je predlog spremembe sprejet ali zavrnjen. 381 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 382 in 383 za, proti, vzdržani, sprejeta. NV 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. NV 26 za, proti. NV 26, o tem glasujemo. Sedaj smo torej pri predlogu spremembe 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 399 za, proti, vzdržani, sprejet. 402 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 404 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 403 in 406 skupaj za, proti, vzdržani. Niste dvignili rok, zato bomo morali elektronsko preveriti. Glasujemo o predlogi spremem 403 in 406. Konec glasovanja. 41 za, 18 proti sprejeta skupaj o 407, 408, 409 in, 20, in 27 za, proti vzdržani sprejeti. 413 za, proti. 413, ponavljam, za, proti, vzdržani, sprejet. 414 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 412. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 414? Glasujemo. Konec glasovanja. 33 za, 25 proti, torej sprejet. 412 za, proti, vzdržani, sprejet. 416 in 417 za, proti, vzdržani, sprejeta. 418 za, proti, vzdržani, sprejeta vzdržani zavrnjen. 419 za, proti, vzdržani zavrnjen. 420 za, proti, vzdržani sprejet. 423 za, proti, vzdržani sprejet. Ne, bomo preverili elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 423. Konec glasovanja. 27 za, 33 proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani, sprejet. 116 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. Predlog sprememe je 1476 za, proti, vzdržani sprejet. 1475 za, proti, vzdržani sprejet. 1477 za, proti, vzdržani zavrnjen. Želite preveriti? elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 1477. Glasujemo. Votacione chiusa. 29 za, 30 proti, torej zavrnjen. Predlog spremembo 774 za, proti. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje.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 Se upravičujem. Kompromiso tre aprova. Predlog spremembe tri, kompromisni predlog je sprejet. Sedaj pa bomo preskočili nekaj strani. Gospa predsednica, gospa Thompson želi besedo. Prosim, vključite mikrofon. Kompromis tri, again, yes. Torej, kompromis tri, aha, je sprejet. Se passiamo al su cosa sul compromesso 3 želite preveriti compromisni predlog 3 ne ne ne izid je bil jasen compromisni predlog 3 je sprejet prosim vključite mikrofon rad bi videl rezultat tega glasovanja no, no, no. vuol capire i numeri va bene vuol... no dobro Elektronsko glasovanje o kompromisnem predlogu 3. Iz radovednosti torej. Konec glasovanja. 48 za, 8 proti. Sprejet. Kompromisni predlog 4. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 115 za proti? Sto petnajst. Po kompromisnem predlogu štiri glasujemo o predlogu spremembe sto petnajst. Ste ga našli? Ja? Za? Proti? Zdržani sprejet predlog spremembe 117 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani sprejet. Želite to preveriti? Dobro bomo preverili drugi del. Prosim, glasujemo. konec glasovanja. 26 za, 33 proti, torej zavrnjen. Tokrat ste pa imeli prav. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Envi 39. To je na strani 25. 24 ali pa 25 ste vsi našli NV39. O drugem delu moramo glasovati. Za, proti, vzdržani, sprejet. Želite preveriti? Elektronsko glasovanje glasujemo konec glasovanja. 42 za in 17 proti. Sprejet. Se opravičujem, se opravičujem. Nič hudega. Kompromisni predlog 6 na strani 29 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverjamo. Kompromisni predlog 6. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 27 a favore, 32. 27 za, 32 proti. Kompromisni predlog je zavrnjen. Kompromisni predlog 6a. Za Proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog sedem. Na strani 33. Kompromisni predlog sedem. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo na stran 40, predlog spremembe 23 ste vsi našli ta predlog spremembe. Skupaj glasujemo torej o predlogu spremembe 23 in 110. Ja? Za, proti, vzdržani, preverili bomo. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog spremembe 739 za. Proti. Ozdržani. Sprejet se mi zdi, ampak bomo to elektronsko preverili. Ne dvigujete nam reč rok. 739, elektronsko glasovanje. 739 glasujemo. Sedemsto devetintrideset. Zdel se mi je sprejet, ampak nisem bila prepričana. Konec glasovanja. 35 za, 16 proti, sprejet. 705 za ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 698 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Predlog spremembe 707 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedemsto šestinosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti? aperto. Aperto, votazione chiusa. Konec glasovanja. Preveč članov ELS. Dobro. Še zmeraj en član preveč. Bene. Okay. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjen 27 za 32 proti. Kompromisni predlog 8 za proti, vzdržani, sprejet. 56. stran, 391 in 25. Ste vsi našli ta dva predloga sprememb? 391 in 25. Za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili. Voto Kjuža. Konec glasovanja. Aprovato. Sprejeta. 392 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 393 za. Želite preveriti 392 elektronsko glasovanje? Glasujemo. Konec glasovanja. 27 proti 32 zavrnjen. 393 za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 10, nekje na strani 70, za. Ste vsi našli kompromisni predlog 10 na strani 70, 69, 77 za nekatere poslanske skupine, kompromisni predlog 10 za proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani sprejet. Sedaj pa prehajamo na stran 88 približno. Predlog spremembe 1777 in 1779. Ste jo vsi našli? 84 per il PSE, 88. Bene. Promettiamo i... Dobro, glasujemo. Za. Proti. Vzdržani, zavrnjena. E, era spinto, comunque check, verifica. Želite preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 1777 in 1779. Votok Južo. Konec glasovanja. 27 proti 31 zavrnjena. Predlog spremembe 1778 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa bomo glasovali v sklopu o predlogu sprememb od 1321 do 1324, pa od 1780 in 1781. Vse to je torej glasovanje v sklopu. Smo na strani nekje okoli 90. Hm. Jaz sem na strani 90 vi morda na strani 87. 1921, 1922, 23, 1924, 1780 in 1781. Člen 11, priloga 10. Za, proti, vzdržani, zavrnjeni. 1782 in 1783 za proti, vzdržani, zavrnjena. Želite preveriti elektronsko glasovanje o 1782 in 1783. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 proti 30. Zavrnjena torej. Vendar pa ste imeli prav, da smo preverili. 1325 za proti vzdržani sprejet. 1426 za, proti, vzdržani sprejet. 1328 za, proti, vzdržani zavrnjen. 1327 za, proti, vzdržani zavrnjen. Želite preveriti 1327? Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Voto Kjuža. Konec glasovanja. 32 proti 26 sprejet. Se upravičujem. 1329 za. Oziroma glasujemo. Ne. Za. Proti. Vzdržanje je zavrnjen. 59 je bil umaknjen, 60 za, proti, vzdržani, preverili bomo elektronsko glasovanje. Konec glasovanja, 29 za, 30 proti, zavrnjen. kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 13 na strani 95 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 826. Thompson. Za proti vzdržani sprejet. Predlog sprememba 775 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 17. Ne želite preveriti predlog spremembe 775, elektronsko glasovanje torej. Voto Kjužo. Konec glasovanja. 24 za, 33 proti, zavrnjen. Dobro. Se opravičujem. Fem 14 za. Proti. Kaj menite? To bomo morali preveriti. Votazione chiusa. Konec glasovanja. 25 za, 32 proti. Zavrnjen. FEM 17 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 14 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 15 za, proti, sprejet. 1472 za, proti, sprejet. Želite preveriti elektronsko glasovanje o 1472. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 30 proti. Zavrnjen. Zavrnjen. predlog spremembe 78 in 91 za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Hjuze. Konec glasovanja. 28 za, 29 proti, zavrnjena. predloga spremembe 92 in 118 za, proti, zavrnjena. Želite preveriti elektronsko glasovanje o 92 in 118. Glasujemo. Konec glasovanja. 34 za, 25 proti sprejeta. 1688 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 17, 16 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 17 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe NV 92 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 18 za, proti vzdržani sprejet vzdržani sprejet. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 1548 za, proti, vzdržani zavrnjen predlog spremembe 1549 in 1550. V njih bomo glasovali skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjena 1553 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1559 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1560 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Glasujemo. 1560 je predlog spremembe, o katerem glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 28 proti sprejet. 1561. 1561 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. 1563 za, proti, zavrnjen. 1566 za, proti, zdržani, zavrnjen. 1700 želite preveriti, 1566. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 29 proti 29. Zavrnjen. Vendar pa ste imeli prav, da ste prosili, da to elektronsko preverimo. 1784 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1785 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Skupaj bomo glasovali o 1786 in 105. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Mislim, ampak bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Ohoho. 51 za 8 proti vendar pa niste dvignili rok. Pri 1787 bomo glasovali le o ustnem predlogu spremembe. Jasno? Gospa Hall želi besedo. Thank you, madam president. Hvala. Gospa predsednica, želim samo popraviti, unesti nek popravek, ki ima podporo vseh skupin. Eh, in sicer bi zamenjali electricity um, operators z besedo different circumstances. Thank network operators. Mislim, da se s tem strinjajo vse skupine. Se vsi strinjate? Dobro, potem glasujemo o tem ustnem predlogu spremembe. Za? Proti? vzdržani sprejet. 1788 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1789 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1790 in 1791 sta identična, za, proti, vzdržani, zavrnjena. 1792 za, ne želite premeriti 1790 in 1791 elektronsko glasovanje, glasujemo. E un voto, un e en član ELS preveč. Še zmeraj. Še zmeraj. Dobro. 28 proti 31 zavrnjeno. 1792 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 106, 106 envi za, proti, vzdržani, sprejet. 1793 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 107 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. 1796 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1797 za, proti. Rezultat ni jasen bomo elektronsko preverili. 1797. Konec glasovanja. 29 za, 30 proti, zavrnjen. 1798 za, proti, vzdržani, bomo preverili mislim, da je zavrnjen, ampak nisem prepričana. Konec glasovanja. En član ILS e preveč glasuje. Dobro. 31 proti 25 sprejet. 1800 za proti vzdržani, zavrnjen. 1809 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti, tiso, eh, oziroma 123, glasujemo. En član je LS spet preveč. Konec glasovanja. 28 za, 30 proti zavrnjen. 124 za. Proti. Vzdržani sprejet. 125 za. Proti. Vzdržani sprejet. NV1 za, proti vzdržani sprejet. 126 za, proti vzdržani zavrnjen. NV2 za, proti vzdržani sprejet. 132 za, proti vzdržani sprejet. 135 za, proti vzdržani sprejet. Proti, vzdržanje zavrnjen. 137 za, proti, vzdržanje sprejet. Fem ena za, proti, vzdržanje zavrnjen. 138 za, proti, vzdržanje zavrnjen. Želite preveriti? elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 138. Glasujemo. En član je le spreveč glasuje. Dobro, konec glasovanja. 31 za 29 proti sprejet. Sto enainštirideset in NV3 za proti, vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 26 za, 32 proti, zavrnjena. 142 za, proti, vzdržani, sprejet. 143 za, proti, vzdržani sprejet. 144 za, proti, vzdržani sprejet. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjen, ampak bomo preverili. 147 elektronsko glasovanje. En član je les preveč. Dobro, konec glasovanja. 25 za, 33 proti, zavrnjen. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje o 148? Glasujemo. Konec glasovanja. 33 za, 27 proti sprejet. Odlično. 149 za, proti vzdržani sprejet. 150 za, proti vzdržani sprejet. vzdržani. Zavrnjen. Preverimo. Konec glasovanja. 33 za, 26 proti. Sprejet. 150 je bil torej sprejet, 152. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Skupaj bomo glasovali o 155 in 156 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjena. Želite preveriti elektronsko glasovanje o 155 in 156. Voto un pepe di troppo. En članelec preveč. Dobro, konec glasovanja. 26 proti 33 zavrnjena. 157. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Glasujemo. Kjuža. Konec glasovanja. 29 za, 31 proti zavrnjen. 159. Hol za. Proti. Vzdržani sprejet. Predlog spremembe 160. Drugi del. Za. Proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 161 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 161. Konec glasovanja. 31 proti 28 sprejet. pa je bil predlog 761, sedaj pa 162 in 163. Za, proti, vzdržani, sprejeta. 164 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 166 za, proti, vzdržani, sprejet. 174 za, proti, vzdržani, sprejet. 175 za, proti, vzdržani, To bomo preverili elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 175. Konec glasovanja 31 za 29 proti sprejet. Za ustnim predlogom spremembe glasujemo o ustnem predlogu spremembe za proti Vzdržani zavrnjen. O čem glasujemo pri ustnem predlogu spremembe? O originalnem predlogu spremembe brez besedic or occupied? Ni mi povsem jasno, o čem glasujemo. 184, l'emendamento 184. Glasujemo o predlogu spremembe Chichester in ustnem predlogu spremembe z torej ustnim predlogom spremembe. In ustni predlog spremembe pravi, da črtamo besedice or occupied. Ja. Ali lahko še enkrat glasujemo, prosim? Bomo preverili 184. Kdo je za? Proti? Preverimo še elektronsko. Mislim, da je zavrnjen. 30 za, 28 proti sprejet. Predlog spomembe 188 za, proti, zdržani, zavrnjen. 183 za, proti, zdržani, sprejet. 181 za, proti proti vzdržani sprejet. 185 NV5 sta identična za, proti vzdržani zavrnjena. 190 za, proti vzdržani zavrnjen. FEM 2 za, proti vzdržani zavrnjen vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili FEM2, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 33 proti, zavrnjen. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržani, sprejet. Dvesto. Ne. Sto devetindevetdeset. Sto devetindevetdeset za. Proti. Vzdržani. Nisem povsem prepričana. Elektronsko glasovanje. Torej, o predlogu spremembe 199. Konec glasovanja. 32 za, 26 proti sprejet. 201 za, proti vzdržani sprejet. FEM 3 za, proti vzdržani sprejet vzdržani zavrnjen. 205 za, proti, vzdržani sprejet. 208 za, proti, vzdržani zavrnjen. FEM 4 na naslednji strani za, proti, vzdržani zavrnjen predlog spremembe 214 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 214? Glasujemo. Konec glasovanja. 42 za, 15 proti, sprejet. dvesto enaindvajset za, proti, vzdržani, sprejet. Dvesto triindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjen. NV sedem, ne, ta je brezpredmeten. Predlog spremembe tri. Ne, 217. Chichester za. Proti. Vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 3. Turmes. Eh, can you check again if NV7... Lahko preverite, ali je NV7 res brezpredmeten, kajti dva predtem nista bila sprejeta ali pa nimam prav. Adusovet, uh, yeah. Sorry, sorry, my, my error. Ne, ne, se opravičujem. Sam sem se zmotil. Scusi, siamo l'emendamento 3. Pelle sprem 3. Za? Proti? Zdržani sprejet. 231 za, ne. Ne glasujemo v predlogu spremembe 231, ampak prehajamo k 232 in 233 za, proti, vzdržani, sprejeta. 238 za, proti, vzdržani, sprejet. 238. 235 je brezpredmeten, 236 in 237. Identično sta za, proti, vzdržani, sprejeta. 241 za, proti, vzdržani, zdi se, da je zavrnjen. Želite to preveriti? Ne, dobro. 242 za. Proti. Vzdržani sprejet. 239 za. Proti. Vzdržani sprejet. 243 za. Proti. Vzdržani sprejet. Ne. Želite preveriti? elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 243. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 31 proti, zavrnjen. 244 za, proti, zavrnjen. 256 za, proti, zdržani sprejet. 252 za, proti, vzdržani zavrnjen. 248 za, proti, vzdržani zavrnjen. 257 za, proti, vzdržani zavrnjen. 258 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 262 za, proti, vzdržani, sprejet. 264, 265 in 266 za, proti vzdržani sprejeti. 267 za, proti vzdržani sprejeti. 268 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje o 268. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 35 proti 21. 269. 269 za, proti, vzdržani. Sprejet. NV9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog smem B273 za, proti, vzdržani vzdržani sprejet. 274 za, proti, vzdržani zavrnjen. 276 za, lahko preverimo 274, ja, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 30 proti, zavrnjen. 276 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 277 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 278 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 279 za, proti, vzdržani zavrnjen. 280 in 10 sta identična za, proti, vzdržani sprejeta. FEM 5 za, proti, vzdržani zavrnjen enaindvajset za, proti, vzdržani, sprejet. Dvesto enainosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe dvesto enainosemdeset? Konec glasovanja, sedeminštirideset za, trinajst proti. Zdaj sem se pa pošteno zmotila. Čestitke. 282. Predlog spremembe 281 smo sprejeli. 282 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Ampak bomo elektronsko preverili. konec glasovanja. 32 za, 26 proti sprejet. 284 za, proti, zdržani sprejet. 285 za, proti, vzdržani sprejet. 286 za, proti, vzdržani sprejet. 287 za, proti vzdržani sprejet. NV12 za, proti vzdržani sprejet. NV13 za, proti vzdržani sprejet. NV14 za, proti vzdržani sprejet. FEM7 za, proti vzdržani sprejet. Ne. Se upravičujem. Bomo elektronsko preverili, najbrž je zavrnjen. Konec glasovanja. 16 za, 42 proti. Zavrnjen. NV15 za, proti vzdržani zavrnjen. 302 za. 302 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Konec glasovanja. 32 za, 28 proti sprejet. NV19 za, proti vzdržani sprejet. NV21 za, proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 306. Za, proti, vzdržani sprejet. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 306. Konec glasovanja. 28 za, 30 proti zavrnjen. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 121 za proti, vzdržani, zavrnjen. Pozabili smo na en predlog spremembe. Na strani 100 gre za predlog spremembe gospe Ford 1489. Člen 17, drugi odstavek. Na strani 97 za socialiste, na strani 100 za ELS. Člen 17, drugi odstavek. Na strani 100 za ELS, na strani 97 za socialiste. predlog spremembe 1489 gospe Ford. Pozabili smo ga. Ste ga vsi našli? Ja. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo. votazione chiusa. Konec glasovanja. 51 za, 6 proti. 30 so se vzdržali. Sedaj pa glasujemo še o pogajanjih z svetom. Kdo je za? Elektronsko bomo glasovali. Glasujemo.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 Iniciamo subito. Nadaljevali bomo z poročilom Karinč. Prosim vas, da sedete na svoje mesta, kaj ti še o enem poročilu moramo glasovati. Vi prego di prendere posto tu. Prosim, da si sedete na svoje mesta. Naslednje glasovanje nas čaka. Gre za poročilo Karinč. Compromessi predlog ena. Iniciamo il rapporto Karins. Začeli bomo z glasovanjem o poročilu Karins, prosim. Če vas to poročilo ne zanima, potem prosim, da mudimo zapustite dvorano. Dobbiamo proseguire le votazioni. E... Eh, moramo nadaljevati Tisti, ki vas to glasovanje ne zanima, vas prosim, da zapustite dvorano. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. Amantma devet za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa v svežnju 10, 61, 62, 11 za, proti stržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverimo elektronsko. Še vedno se preveč dogaja tukaj v dvorani. Preverimo elektronsko. Glasujemo. Santa 2, 11. 10, 61, 62, 11, te glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, torej sprejeto. <clears throat> Predlog sem imel 60 za, proti vzdržani, sprejet. Predlog sem imel 63 za, proti vzdržani, sprejet. 64 za, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromise dve, za, proti, vzdržani, sprejet. 70 za, proti, vzdržani. Kdo je prosil za preverjanje? Kako lahko prosite za preverjanje, če še nismo končali s glasovanjem? Predostujem B70. Preverimo elektronsko chiesto prima che lui sia risultato. Votazione chiusa. Konec glasovanja. 18 za, 31 proti. Zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani. Sprejet. 13 za, proti vzdržanih sprejet, 94 za proti vzdržanih zavrnjen, v svežnju 14 in 95 za proti vzdržanih sprejet, kompromis 5 za proti vzdržanih sprejet, 97 za proti vzdržanih zavrnjen. Preverimo elektronsko. Predlog spremembe 97. Glasujemo. Votacijone Kjuza. Konec glasovanja. 23 za, 29 proti. Torej je zavrnen. 110 za, proti, vzdržani, sprejet. 112 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 113 in 13 skupaj, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog mi 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 in 16, glasujemo v svežnju. 114 in 16 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 16. In 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 120 za, proti, vzdržani, sprejet. 121 za in 15 v sklopu za, proti, vzdržani, sprejeto. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, ustašani, zavrnjen. Preverili bomo elektronsko 124. Glasujemo. Votacijone kjuže. Konec glasovanja. Zavrnjenje. 125 za. Prosim, dvignite roke. Oprostite, pozabila sem na predlog spremembe 20. Najprej predlog spremembe 20. Kdo je za? Proti? Vstršani? Sprejeto. Predlog spremembe 125 za. Proti? Vstršani? Zavrnjen. 126 in pa 21 ter 17. Glasujemo skupaj za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 130 za, proti, vzdržani, sprejet. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe ena za, proti vzdržani. Sprejet. Enaindvajset za, proti vzdržani. Zavrnjen. Dve za, proti vzdržani. Sprejet. Dvaindvajset za, proti vzdržani. Zavrnjen. Kompromis osem za, proti vzdržani. Sprejet. Štiriindvajset. 10 za, prvi del, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 24, prvi del bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Parte. Votazione chiuse. Konec glasovanja. 28 za, 25 proti, sprejet. Predlog spremembe 2, skupaj z 29, 30 in 4 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak eh, dajmo raje elektronsko preveriti. Hjuse. Konec glasovanja. 33 za, 22 proti. Predložene besede dvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Osemindvajset za, proti. Due inta. Ali ne glasujemo o dve, inta dve? Dve odbora inta. No. Za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 3 inta za. sekretarjat pravi, da moramo glasovati o tem, kaj ti prejšnji predlog spremembe ni bil sprejet, ampak je bil zavrnjen. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo elektronsko. Mm. Sì, sì, sì situazione chiusa. Con esclasavania. 20 za, 33 proti, torej zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 in 39 za, proti in še 40 sem pozabila. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 in 43 skupaj, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42. Predlog spremembe tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis devet, za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Chiuso. Konec glasovanja. 28 za, 18 proti. Sprejeto. 49 za, proti. Zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti ustašani sprejet, 53 za in pa 5 skupaj, kdo je za, proti. Oprostite, pozabila sem na predlog s temi besedem. Spregledala sem ga, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 53 in 5 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti vzdržani sprejet, 8 za, proti vzdržani sprejet, predlog spremembe 4 in 50 in 6 za, proti vzdržani sprejet, 55 in 7 skupaj za, proti vzdržani sprejet, 7 za, proti vzdržani sprejet, 9 za, proti vzdržani sprejet. Preverili bomo elektronsko predlog spremembe 9. Glasujemo. Votacione chiuse. Konec glasovanja. 25 za, 28 proti. Zavrnjeno. In če končno glasovanje, glasujemo. Votacione aperta sul voto finale. Torej, glasujemo elektronsko, gre za končno glasovanje votazione chiusa. Con sglasovanja. Oseminštirideset za, pet proti. Čestitamo poročevalcu. Sedaj pa glasujemo o začetku medinstitucionalnih pogajanj s svetom. Glasujemo. Votazione chiusa. Konec glasovanja. 48 za, 4 proti. Še dve glasovanji imamo, prosim, da ste potrpežljivi hitro. Preidimo še k glasovanju o poročilu Gerek 44. Za. Kontrari. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 45 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 46 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. ali ne glasujemo 48, ja, 48 do je za, proti vzdržani, zavrnjen. 49 in 50 skupaj za, proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejet, 51 za, proti vzdržani sprejet, 52 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 2 za, proti vzdržani sprejet, 55 za proti vzdržani zavrnjen, 56 za proti vzdržani zavrnjen, 57 za proti vzdržani sprejet, 58 za proti vzdržani zavrnjen, 59 za proti vzdržani sprejet, 60 za proti vzdržani zavrnjen. 61 za, proti vzdržani sprejet. Dev, kompromis 3 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejet. 66 za, proti vzdržani zavrnjen. 67 za, proti vzdržani sprejet. 21 za, proti vzdržani. Nisem prepričana. Preverimo elektronsko predlagatelje 21. Glasujemo. Votacija odprta. Votacija kjuže. Konec glasovanja. 28 za, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 71 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti vzdržani sprejet, kompromis pet za proti vzdržani sprejet. Triindvajset samo drugi del za, proti vzdržani zavrnjen. Štiriindvajset za, proti vzdržani zavrnjen. Petinsedemdeset za, proti vzdržani zavrnjen zavrnjen, 78 za, proti, vzdržani, sprejet, 7, 79 za, proti, vzdržani, sprejet, 80 za, proti, vzdržani, sprejet, 81 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 82 za, proti, vzdržani, sprejet, 83 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjen. 84 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 8, 85 za, proti, vzdržani, sprejet. 86 za, proti, vzdržani, sprejet. 87 za, proti, vzdržani, sprejet. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 89 za, proti, vzdržani, sprejet, 90 za, proti, vzdržani, sprejet, 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 92 za, proti, vzdržani, sprejet, 93 za, proti, vzdržani, 93 proti, bomo preverili elektronsko. Eh? No, no, sul 93 stiamo votando. Glasujemo 93. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 za. Sprejeto. 94 za. Proti. Ustržani. Zavrnjen. 95 za. Proti. Ustržani zavrnjen, 96 za, proti, vzdržani, sprejet, 97 za, proti, vzdržani, sprejet, 27 za, proti, vzdržani, sprejet, 1 za, proti, vzdržani, sprejet, 28 za, proti, vzdržani, sprejet, 29 za, proti, vzdržani, sprejet, 30 za, proti, vzdržani, sprejet, proti, vzdržani, sprejet, dve za, proti, vzdržani, sprejet, 31 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet, 4 za, proti, vzdržani, sprejet, 36 za, proti, za, vzdržani, sprejet, 37 za, proti, vzdržani, sprejet, 38 za, Preverili bomo predlog spremembe 37, glasujemo elektronsko. Votazione chiusa. Konec glasovanja. 24 za, 23 proti, sprejet z enim glasom. Več. 38 za, proti, zdržani.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 proti vzdržani sprejet, 10 za proti vzdržani sprejet, 11 za proti vzdržani sprejet, končno glasovanje za proti vzdržani sprejet. Finale, skusate, votazione aperta sul voto finale. Končno glasovanje je elektronsko, glasujemo.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 Predlog spremembe ena. Za. Glasujemo o poročilu Nikice Vele. Ste vsi pripravljeni? To je zadnje glasovanje danes dopoldne. Ena. Cuber za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Dve. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Tri. Za. Proti. Vzdržani sprejet. 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet, 11 z ustnim predlogom spremembe skupine ELS, za proti vzdržani sprejet, 12 za proti vzdržani sprejet, 13 za proti vzdržani sprejet, kompromisni predlog 1 za proti vzdržani sprejet, 18 za, proti vzdržani sprejet, 19 za, proti vzdržani sprejet, 20 za, proti vzdržani sprejet in še končno glasovanje. Glasujemo. Voto Kjuza. Konec glasovanja.